Uh, Dragi kolegi, začeti moramo z našo sejo in kar takoj z glasovanjem. Prosim, sedite na svoja mesta in pripravite svoje glasovalne kartice. Vedremo al, al primo evento. Začeli bomo torej z glasovanjem. In sicer o priporočilu svetu in komisiji glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Moldavijo. Poročevalec je Sir Graham Watson, ki je danes tukaj z nami in zelo smo počaščeni, da je tukaj in bomo kar takoj začeli z našim glasovanjem. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 je ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. 28. Ne. 30. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 31 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 33 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Želite, da to preverimo? Torej, elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 33. Glasujemo. Dobro. Konec glasovanja. 34 za, 15 proti, sprejet. 34 za, proti, vzdržani dejal bi sprejet, ampak preverimo to še elektronsko. Glasujemo torej o predlogu spremembe 34. Vidja. Bomo videli. Beh, manjka ancora uno, comunque chiudiamo la votazione. Še nekdo sicer manjka, ampak bomo zaključili z glasovanjem. Ja, Rija je še tukaj, želite, da počakamo na njo? Konec glasovanja sprejet 28 proti 24. Kompromisni predlog 1 za proti vzdržani sprejet. 44. 44 za proti vzdržani sprejet. Glasovati moramo še o predlogu spremembe 37. Na tega smo pozabili. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47. Želite preveriti? Glasujemo torej elektronsko o predlogu spremembe 46. No, Konec glasovanja. 28 za, 26 proti, sprejet. 47 ne, o tem nam ni treba glasovati. 49 za, proti, vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 58 za proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 62 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Prehajamo v kompromisnemu predlogu 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog šest, za, proti, vzdržani, sprejet. 68 za, proti, vzdržani, sprejet. 69 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 72 za, proti, vzdržani, sprejet. 73 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 78 za, proti, vzdržani, sprejet. 79 za, proti, vzdržani, nisem prepričan, torej bomo preverili še elektronska. Elektronsko glasujemo torej o predlogu spremembe 79. Konec glasovanja. 32 za, 29 proti. Sprejet. Imamo enega člana Evropske ljudske stranke preveč, torej bomo glasovanje ponovili. Thank you. Še enkrat glasujemo v predlogu spremembe 79. Elektronsko glasujemo. Ecco, adesso siamo. Chiudiamo. Konec glasovanja. Sprejet. 32 proti 27. 80 je bil umaknen, 81 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 82 za, proti, vzdržani, sprejet. 83 za, proti, vzdržani, sprejet. 84 za, proti, vzdržani, sprejet. 86 za, proti, vzdržani, sprejet. 87 za, proti, vzdržani. No, zdi se mi, da je sprejet. Se ne strinjate? Potem bomo to elektronsko preverili predlog sprem besede 81, elektronsko glasovanje časa imamo na pretek. 87. Konec glasovanja o predlogu sprem besede 81, 39 proti 21 za zavrnjen. 89 za, proti, vzdržani, sprejet. 90 odpade 91 za proti vzdržani sprejet. 15 za proti vzdržani sprejet. 18 za proti vzdržani sprejet. 19. No, 18 je bil sprejet, ampak če želite, lahko tudi preverimo. Elektronsko glasovanje torej ki vzela votacijo. Konec glasovanja. 32 za, 28 proti, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 20 z ustnim predlogom spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 21 za, in sicer z ustnim predlogom spremembe proti vzdržani sprejet. 22 za, proti vzdržani sprejet. 23 za, proti vzdržani sprejet. 24 za, proti vzdržani sprejet. 25 za, proti vzdržani sprejet. 1 za, proti vzdržani sprejet vzdržani sprejet. 2 za, proti, vzdržani sprejet. 3 za, proti, vzdržani sprejet. 5 za, proti, vzdržani sprejet. 6 za, proti, vzdržani sprejet. 7 za, proti, vzdržani sprejet. 9 za, proti, vzdržani sprejet vzdržani sprejet. 11 za, proti, vzdržani sprejet. 12 za, proti, vzdržani sprejet. 13 za, proti, vzdržani, dejal bi, da je bil tudi ta sprejet. 13, želite, da to še elektronsko preverimo? V redu, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 26 proti, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlagam, da bi v bloku glasovali ne. Dobro, dobro, razumel sem, da ste rekli ne. Glasovali bomo v bloku od 1 do 6. Za, proti. sprejeta. In še končno glasovanje, elektronsko glasovanje. Vi mi berete misli. Jaz sem sicer razumel, da ste dejali, da ne želite glasovati v bloku, ampak konec glasovanja. Gospod Graham Nisr, kar tako 54 glasov za je dobil. Iskrene čestitke torej našemu kolegu Grahamu. Vzemite seboj svoje elektronske kartice, da jih ne boste pozabili. Il seguito del nostro lavoro che prevede. Nadaljujemo z našim delom. Na vrsti je razprava o regionalni konvenciji o vseevropsko-sredozemskih preferencialnih pravilih o poreklu. No, Ni važno, če je nemir v dvorani, tisti, ki imajo nadete slušalke, me dobro slišijo. Vincent Pion je z nami in je pripravljalec mnenja za regionalno konvencijo o vseevropsko-sredozemskih preferencialnih pravilih. Prosim, kolegi, da se nekoliko umirite, če želite zapustiti dvorano, prosim, to storite. Gre torej za Eh, poročilo, ki je v pristojnosti odbora INTA, mi pa bomo pripravili zgolj mnenje. Dobro, poznamo določene eh, roke za to poročilo, ti so bili spremenjeni. Zahtevano je bilo namreč tudi mnenje pravne službe, prišlo je torej do rahle spremembe roka oziroma rokov. Danes bomo imeli razpravo. Rok za vložitev predlogov sprememb pa še ni določen. Besedo dajem kolegu Penjonu in upam, da mu bodo kolegi prisluhnili z veliko pozornostjo. Kolega Pejon, beseda je vaša. Merci, Hvala, gospod predsednik. Kot ste že povedali, Eh, moramo podati svoje mnenje o regionalni konvenciji o vseevropsko-sredozemskih prevencijalnih pravilih o poreklu. Gre za tehnično zadevo, hkrati pa tudi za nekaj, kar je za tem nekoliko neprijetnim tehničnim delom, pa, ima nekaj, eh, pa ima, bo imela tudi posledice, pomembne posledice, predvsem za južne države. Konvencija govori o pravilih eh, določanja porekla, pravilih o poreklu, gre za to, kako se določa država porekla nekega izdelka in gre za kumulacijo eh, eh, preferencialnih porekel, torej za, da pridemo na najmanj tri države. Šlo bo za konvencijo, ki bo veljala za ogromno število držav, za Evropsko unijo, za države vključene v barcelonski proces, za države Evropskega združenja za prosto trgovino, Islandijo, Norveško, Švico in Liechtenstein, za Ferske otoke, pa tudi, in to je novo, države vključene v stabilizacijsko pridružitveni proces, torej balkanske države, zahodno-balkanske države. Cilji te konvencije, stvari so namreč pogosto slabo poznane, gre predvsem za racionalizacijo kajti danes imamo več kot 100 dvostranskih protokolov na področju pravilo poreklu. S tem bomo na, vse to bomo, torej teh 100 in toliko besedil bomo nadomestili z enim samim besedilom te konvencije, kar bo seveda omogočilo tudi komisiji, da bo lažje izvajala, uh, urejala to področje. Poleg tega bo omogočalo to tudi razširitev na nove partnerje, na Ukrajino in upajmo nekega dne tudi na Libijo. Drugi cilj je vključitev držav Zahodnega Balkana v obstoječi sistem, kajti do sedaj so obstajali različni eh, sporazumi z Evropsko unijo v zvezi z eh, preferencijali. In tretji cilj je olajšanje, izboljšanje izmenjav med državami članicami, pri čemer je treba vedeti, da možnosti, ki jih daje ta konvencija za nekatere države na jugu, torej, tu so možnosti slabo, da sedaj bile izkoriščene, ne izkoriščajo svojih eh, izjem, ki so jim dodeljeni in tako naprej. Torej, takšni so cilji, stališče, ki bi si ga pa želel da bi bilo sprejeto, ima pozitivno, ima veliko, veliko podporo. Te stvari so smiselne, gre namreč za to, da se razvijajo gospodarski odnosi na ravni celotnega eh, sredozemskega bazena in to je seveda pomembno stališče evrosredozemske politike. Ta konvencija je nekaj, kar so si želele tudi države, tako na vzhodu kot na jugu že nekaj časa, si prizadevajo za to in po arabskih revolucijah bi šlo tukaj tudi za pomemben pozitiven akt v tem smislu in zaradi tega bi prosil seveda odbor za zunanje zadeve, poleg odbora za mednarodno trgovino, da omogoči čim hitrejše sprejetje te konvencije. Imamo pa tu seveda nekoliko poseben kontekst, to je treba povdariti, namreč sprejem te konvencije naj bo še tako dobra in pozitivna, sam sprejem pa ne bo dovolj in ne bo pripeljal vseh sprememb, ki bi si jih želeli. Iti bomo morali dlje. Ta konvencija bo učinkovita samo pod določenimi pogoji in samo v primeru, da bomo nekatere uvire odstranili. Z tega stališča je treba zagotoviti, da bodo tudi južne države umaknile ovire, ki obstajajo, da bodo podpisale ustrezne sporazume jug-jug in seveda tu razumete, kakšne so države predvsem med državami Magreba. Drugič. Ta konvencija je tudi stvar zaupanja med podpisnicami, dobrega carinskega sodelovanja, ustreznega izvajanja določb, ki že obstajajo. In zaradi tega, na podlagi nekaterih dokumentov, ki smo jih dobili iz ustreznih služb, pa tudi iz civilne družbe, torej na tej podlagi smo eh, se posvetovali tudi s carinskimi službami in vidimo, da tam obstaja zaskrbljenost v zvezi z načinom, s katerim se ureja vprašanje uvoza nekaterih izdelkov, ki prihajajo z zasedenih oziroma z, z kolonij v Izraelu. Seveda, ta, to besedilo danes ne bo reševalo tega, tega problema, ni naša stvar, da eh, tukaj odpiramo neko težko razpravo, ampak vendarle bomo prosili komisijo, da nam predloži objektivno in poglobljeno študijo o dejanski situaciji, kajti vendarle bo treba to upoštevati tudi pri sprejemanju te konvencije. In na koncu, za zaključek tega kratkega uvoda, sklenitev tega, te konvencije, bi, te, tej sklenitvi bi pa morali čimprej slediti posodobitev pravil za vse evropsko sredozemske zadeve, Kajti stvari izhajajo še danes, to, kar imamo iz let 70 prejšnjega stoletja. In zato menimo, da bi tu morali imeti nekakšen bolj ambiciozen načrt v prihodnje v zvezi ravno z sodelovanjem z našimi eh, mediteranskimi partnerji. In seveda so te stvari toliko bolj urgentne v tem trenutku. Poleg tega pa bomo v zvezi s tem področjem dobili tudi mnenje o trgovinskem dogajanju na tem področju, ki mora biti bolj ambiciozno, skladno z tistim, kar bo ta konvencija omogočala, namreč olajšanje eh, trgovinskih odnosov z našimi partnerji na jugu. Hvala lepa, gospod predsednik. <clears throat> Grazie. Najlepša hvala, gospod Pejon. Sedaj pa gospod Andrikine. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu skupine ELS sem poročevalka v senci za to vprašanje. Po mojem mnenju je ideja, da bi imeli enotno konvencijo, ki bi združovala vsa pravila glede eh, porekla, ki trenutno obstajajo v evrosredozemskem območju, se mi zdi zelo pozitivna. Sedaj imamo več kot 60 različnih sporazumov, ki povzročajo številne administrativne težave za carinsko službo, pa tudi za izvoznike, ki se enostavno izgubijo v številnih pravilih, ki v tem trenutku obstajajo. Konvencija, kot je bilo že rečeno, združuje vsa eh, pravila, ki trenutno obstajajo glede države, porekla, proizvoda. Tako bi imeli enoten sistem na tem področju. Potrebno bo preseči začetne ovire na tem področju. Zaradi tega bi Evropska unija rada uvedla regionalno konvencijo o vseevropsko sredozemskih preferencialnih pravilih o poreklu. Trdno sem prepričana, da bi morali okrepiti integracijski proces v evrosredozemskem območju, še prav posebej, če upoštevamo zgodovinske spremembe, ki se trenutno dogajajo na tem področju takšna prizadevanja bi zagotovo lahko vodila k okrepljenemu trgovinskemu sodelovanju, ki mora voditi v prosto trgovinsko območje. Vendar pa vzpostavitev takšnega območja seveda ni mogoče, če ne bomo, ni mogoče, če seveda ne bomo imeli enotnih pravil. 9. decembra 2009 je Evropski svet eh, sprejel sklep o ustanovitvi te konvencije, sedaj pa je čas, da Evropski parlament eh, da svoje soglasje. V odboru za mednarodno trgovino smo včeraj imeli razpravo na to temo in naš kolega oziroma naša kolegica, eh, gospa Marija Elina Kopa iz skupine socialistov in demokratov, je včeraj govorila o tej temi. Eh, kolega Debajo ravno tako in kolega sta nam povedala, da so socialisti že prosili pravno službo Evropskega parlamenta, da uh, poda pravno eh, mnenje glede izdelkov, uh, ki uh, prihajajo iz uh, izraelskih naselbin. Predstavniki komisije so potrdili, da že imamo sporazum z Izraelom, ki neposredno naslavlja tudi to vprašanje. Ta sporazum sta, Evropsk, sta podpisali Evropska unija in Izrael leta 2004 in v tem sporazumu je jasno zapisano, da bodo na carinskih dokumentih iz Izraela eh, natančno navedena imena mest oziroma industrijskih con, kjer je bil določen izdelek proizveden. In od takrat carinska služba Evropske unije natančno pregleduje vse dokumente in preverja eh, poreklo teh izdelkov in potem eh, določa tudi eh, dajatve, carinske dajatve za eh, te izdelke. Upam, da, zaradi, da se zaradi mnenja pravne službe celo, celoten postopek ne bo zavlekel. Potrebno je namreč izkoristiti ta zagon, eh, ki bi ga lahko konvencija dala trgovanju na evrosredozemskem območju. Naj zaključim z tem. Zauzemam se za sprejem te konvencije, kajti to bi bil zelo pomemben korak pri vzpostavitvi prostotrgovinskega območja na področju sredozemlja. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Kopa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως πολύ σωστά είπε ο εισηγητής, η Περιφερειακή Σύμβαση... Ευχαριστώ. Κότ, είπε ο εισηγητής, poročevalec, je ta konvencija o vseevropsko sredozemskih preferencialnih pravilih o poreklu pomembna zato, ker naj bi nadomestila številna pravila in bi omogočila bolj jasen in bolj enoten sistem. Takšno konvencijo nujno potrebujemo, kajti vsakič, ko želimo spremeniti katerikoli protikol, je potrebno spremeniti tudi vse ostale dokumente. Enotno besedilo bi bilo torej na vsak način zelo koristno za države, ki so v času političnega prehoda. Gospa Andrikijene je že veliko povedala na to temo in strinjam se z njo, da potrebujemo jasna pravila Poleg tega potrebujemo jasne dokumente, tako da ne bo prišlo do zmede pri carinskem nadzoru v državah članicah Evropske unije. Natančno moramo vedeti, katero je poreklo vsakega posameznega izdelka. Vprašanje območij, ki jih zaseda Izrael, je izjemno pomembno. Imeli smo razpravo na ravni odbora za mednarodno trgovino ravno na to temo in upam, da so to problemi, ki jih bomo postopno rešili. Hvala lepa. Nihče več se ni javil k besedi. Torej, če želi poročevalec še kaj povedati za zaključek, če ne, je razprava zaključena. Ja, želite besedo, kolega Pejon? Ja, Čisto na kratko. Dobro vidite, da gre za predmet, ki smo ga, jemali, ki smo ga vzeli zelo resno, eh, kajti eh, tu ni ustreznih študij, kar se tiče namreč izdelkov, ki izhajajo iz naselbin. Gre za zelo kompleksno vprašanje in tukaj o, o tem, Eh, so predpisi predvsem, predvsej jasni danes, ampak gre za kompleksne zadeve, tako kompleksne zadeve, da jih na carini težko razberejo, nimajo materialnih zmožnosti, da to ustrezno pretolmačijo in ni v interesu parlamenta, glede na to, da gre za obsežno zadevo. Simpli, eh, torej poenostavitve, tu vsekako ni naš interes, da blokiramo stvari, vsekakor smo skušali tu pomagati, da se stvari razvijajo naprej. Vendar se, si tega problema ne prikrivamo, treba, njim, obravn, eh, torej, treba ga je obravnaviti, seveda pa je vse čas nas mora voditi ideja, da moramo napredovati in hvala lepa za vse, kar ste povedali. Vsekakor pa upam, da bomo tukaj prišli do pozitivnega mnenja, kajti tudi čas tukaj ni nepomemben. Bene, eh, grac... Dobro, najlepša hvala. vsaj enkrat smo zaključili pred časom, ki je bil določen za to razpravo, zato bomo prekinili sejo in nadaljevali ob 16. in 15. minut, ko bomo imeli izmenjavo mnen s predsednikom izvršnega odbora nacionalnega prehodnega sveta Mahmudom Džibrilom o razmerah v Olimpiji. Hvala lepa, se vidimo nekoliko kasneje.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 Bene, cari colleghi, eh, <clears throat> credo che... Dobro, dragi colleghi, mislim da je prav, da naš gost ne čaka, točno je namreč prišel k nam. In zato prehajamo kar k zadnji točki dnevnega reda. V veliko čast nam je, da je z nami dr. Mahmud Džibril, ki je predsednik izvršnega odbora Nacionalnega prehodnega sveta v Libiji ta naša seja poteka v sodelovanju z delegacijo za odnose z državami Magreba. Gospod Džibril, v veliko veselje nam je, da ste danes z nami in da bomo lahko razpravljali o aktualni situaciji v Libiji. Seveda lahko predstavite svoje stališče. Zanimivo pa bi bilo izvedeti več informacij o vašem obisku na kitajskem pred nedavnim. Zanima me, kakšen je bil rezultat vašega obiska. To je morda najbolj aktualen dogodek in eh, radi bi od vas slišali več zanimivih informacij na to temo. Poleg tega pa bi radi vedeli tudi, Katere korake je sprejel izvršni odbor nacionalnega prehodnega sveta? In kakšna so pričakovanja tega sveta v, oziroma do mednarodne skupnosti pred srečanjem mednarodne skupine? Eh, ki bo potekalo v Istanbulu prihodnji petek. Torej, še enkrat najlepša hvala za vaš obisk in brez nadaljnega vam kar predajam besedo. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. V veliko veselje in čast mi je, da sem lahko danes z vami in delim svoje mnenja z odborom za zunanje zadeve. Pred štirimi meseci sem bil prvič v Evropskem parlamentu. Evropski parlament sem prosil za pomoč, za to, da bi poskusili rešiti življenja civilistov v Libiji. Danes bi dejal, da se stvari nadaljujejo pobijanja se nadaljujejo, nadaljujejo se dogodki, ki so se začeli pred petimi meseci. Še vedno se upiramo in se branimo. Mednarodna skupnost še naprej poskuša zaščititi življenje civilistov v Libiji. Režim še vedno ne želi prisluhniti besedam drugih, zato da bi našli rešitev iz te krize in končali prelivanje krvi. Z političnega vidika menim, da če bi mednarodna skupnost lahko združila svoje glasove in svoje sile in če bi se skupaj lahko uprli tem nelegitimnim praksam, in nelegitimnemu postopanju trenutnega režima, potem bi lahko pomagali borcem za svobodo, lahko bi jim zagotovili potreben preboj. Zagotoviti moramo tudi večjo kohezijo in več podpore od vseh tistih, ki podpirajo boj za svobodo in za demokracijo. Libijska revolucija je danes na pomembnem stičišču. Ljubitelji svobode in demokracije se morajo dvigniti, izraziti svojo podporo in izva začeti izvajati pritisk za to, da bo libijska revolucija lahko zmagala, ko bo revolucija v Libiji uspešna. To ne bo samo v interesu Libicev, s tem ne bomo rešili samo njihovega trpljenja in bolečine, ampak s tem bomo pomagali revolucijama v Libiji in v Egiptu. Ne le to, mislim, da bi to predstavljalo zmago tudi za vse glasove ki podpirajo demokracijo na Bližnjem vzhodu in drugod po svetu. Če libijska revolucija ne bi uspela ali ne bi izpolnila cilja vzpostavitve demokratične družbe, ki temelji na načele pravne države ter ustavni politični udeležbi ter enakim pravicam za vse, spolni, uravnoteženosti v političnih strukturah in v vladnih strukturah. Če revolucija torej ne bi izpolnila svojih ciljev, potem mislim, da bodo potekla dolga desetletja, preden se bo znova pojavila priložnost za vzpostavitev demokracije. Zato želim povedati, da tukaj ne govorimo le o Libiji, ampak o tem, da vzpostavimo demokracijo na celotnem bližnjem vzhodu. Vsi tisti, ki podpirajo demokracijo po vsem svetu in si prizadevajo za mir po vsem svetu, vsi nas morajo podpreti. Libija je bogata država, imajo veliko virov, imajo tudi veliko sposobnih ljudi. Vendar državo so določeni ljudje prikrajšali za kakršnokoli možnost, da bi sama izbrala svojo prihodnost in da bi zgradili boljšo prihodnost za svoje otroke. Libicem je bila možnost za to, da oblikujejo boljšo priložnost za svoje otroke oduzeta. Želimo jim zagotoviti boljšo izobrazbo, boljši dostop do zdravstvenih storitev, boljšo infrastrukturo, zaposlitev za vse prebivalce, ki jih ni več kot 6 milijona in 300 tisoč, in predvsem enake možnosti za vse Libice, da bi sodelovali v političnem procesu in poskrbeli, da bodo njihovi glasovi slišani. Zato tukaj ne gre le za libijsko zadevo, ampak gre za vprašanje vseh ljudi, vprašanje na globalni ravni, kaj ti simbolizira vse urednote, za katere si kot ljubitelji demokracije prizadevamo. Razmere v Libiji danes so sicer takšne, da obstaja več političnih zamisli o tem, kako bi lahko rešili ta spor. Ampak osnovni stebri še vedno manjkajo. Vsaka rešitev, ki bi jo Libici lahko sprejeli, mora temeljiti na dveh stebrih. Prvi stebr je izpolnitev legitimnih zahtev Libicev in drugi takošnja prekinitev ognja strani Gaddafijevih sil in ustavitev pobijanja ljudi strani Gaddafijevega režima. Prav tako bi bilo treba vzpostaviti koridorje za to, da bi lahko zagotovili pomoč mestom in beguncem po celotnem območju, še posebej onkraj libijskih meja. Vsaka politična pobuda, ki ne izpolnjuje teh dveh ciljev, je po mojem že vnaprej obsojena na propad. Zato pozivam odbor za zunanje zadeve, da podpre Libice pri teh njihovih prizadevanjih. Da najdemo rešitev, da ustavimo pokol, ki ga izvaja Gaddafijev režim. Zato, da bomo lahko dali možnost razumu, da prevladajo tudi legitimne zahteve Libicev in to čim prej. Če govorimo o humanitarni pomoči, je žal treba povedati, da se razmere iz minute v minuto slabšajo. Več kot 450 tisoč libicev živi sedaj v Tuniziji. Pobegnili so iz Tripolja in tudi iz vojnih območij blizu Misrate. Živijo v izgnanstvu v Tuniziji, tam jim primankuje osnovnih človeških potreb, torej nastanitve, obleke, hrane, medicinskih pripomočkov. Vsega jim primankuje. Za državo, katere zamrznjena sredstva presegajo 140 milijard dolarjev v tujini, je to nekaj, kar bi prav gotovo morali resno vzeti v razmislek. Mesec Ramadan se bliža. In takrat se potrošnja v Libiji, kako v vseh muslimanskih državah, poveča za 80 odstotkov. Naši javni službenci že dva zaporedna meseca niso dobili plač. Ljudje preprosto ne morejo poskrbeti za svoje družine. Bojim se, da če ne bomo poskrbeli za te finančne potrebe in to čim prej, se bomo kmalo morali ob tragediji, ki jo postroča Gaddafijev režim, soočati še z eno strategijo, tragedijo. Ampak v tem primeru bomo za novo tragedijo krivi sami. Če želimo ustrezno rešiti finančne vprašanja, mislim, da mora mednarodna skupnost biti mnenja, da je ohranjanje življenja najpomembnejša prednostna naloga. Nobenega smisla nima, če različni partnerji in mednarodna skupnost porabijo na milijone evrov za to, da zaščitijo življenja civilistov pred bombardiranjem strani Gaddafijevega režima, po drugi strani pa ljudje umirajo od lakote ali zaradi pomankanja zdravstvenih pripomočkov ali pomankljive zdravstvene oskrbe v ključnem času. Stotine ljudi umre zato, ker zdravila niso na voljo takrat, ko je to potrebno. Če govorimo o človeškem, političnem in vojaškem vidiku, če vse to združimo, potem mislim, da lahko res govorimo o tragediji, ki jo libijski ljudje prenašajo že pet mesecev. Zato vas še enkrat pozivam, pozivam vašo zavest in vaše politična načela, da podprete demokracijo, da podprete nas in da še naprej podpirate demokracijo. Libice, dokler ne bodo zmagali, dokler ne bodo imeli možnosti, da ponovno zgradijo svojo državo na osnovi legitimnih zahtev, ki odražajo njihove ideale. Hvala lepa še enkrat, da ste mi dali možnost za to, da vam nakratko opišem razmere v Libiji. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Grazie, predsednik. Najlepša hvala, predsednik Džibril. Sedem kolegov je prosilo za besedo, morda jih bo še nekaj prosilo za besedo kasneje. In sicer so to najprej kolega Van Orden za tri minute. Uh, Chairman, Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospod Džibril. Gospod Džibril, zanima me, ali nam lahko poveste več o nacionalnem prihodnem svetu, kako deluje, kako je sestavljen, kako reprezentativen je. Zanima me, ali imate odnose z drugimi elementi iz Libije, ki že dlje časa živijo v izgnanstvu, naprimer, ali gre tukaj, naprimer, za kakšno združeno opozicijo. Zanima me, ali lahko kaj več poveste o tem v torek smo slišali, da odposlanci Gaddafija navezujejo stike z NATO, da je Gaddafi pripravljen stopiti z oblasti. Koliko verodostojna so ta poročila? Ta trenutek le tri arabske države sodelujejo v NATO-vih operacijah. Ljudje kot ste vi in nacionalni prehodni svet ali obstaja kakšna možnost, da bi Arabsko ligo spodbudili k temu, da bi bolj podpirala operacije, ki se odvijajo v Libiji. Zanima pa me tudi, kakšno je vaše sporočilo za države, kot sta Nemška, Nemčija in Poljska, ki sta članici NATO z veliko vojaškimi silami in ne sodelujeta v teh operacijah. Prav tako me zanima, kaj bi še lahko storili za to, da bi spodbudili prebek višjih uradnikov Gaddafijevega režima, morda ne najožji krok, ampak morda drugi najožji krok Gaddafijevih sodelavcev. Morda bi lahko zagotovili neke vrste amnestijo za nje. Kako vi gledate na to? Hvala. Grazie, onorevole. Najlepša hvala, gospod Van Orden. Prihranili ste eno minuto. Gospode Srnis je naslednja na vrsti. Hvala, gospod predsednik. Vsi smo zelo veseli, da ste danes tukaj med nami spet. In vsi smo slišali vaš klic k podpori, k enotnosti Evrope in mednarodne skupnosti za to, da bi podprla to libijsko revolucijo. Seveda si vsi želimo, da bi revolucija uspela. Gre za pomembno zadevo za vse demokrate, ne le tiste v, v Libiji, tudi vse v Evropi in po celem svetu. In z tega stališča smo vsi enako zavezani in odločeni tukaj. Postavila bi vam dve vprašanje. Francoska diplomacija je včeraj izjavila, če se ne motim, da reš, politična rešitev, da se začenja prikazovati politična rešitev. To je natančen stavek. Zanima me, kaj menite o tem, Tudi zanima me, kaj bi vi pričakovali od morebitnega odprtja političnih pogovorov. Zanima me tudi, kako je. Kakšen je manevrski prostor tukaj in če obstaja, kakšen je torej? In drugo vprašanje, nekaj drugo, druga, druga zadeva, ki me zanima, namreč eh, eh Al-Kaida v Magrebu, Akmi, zanima me, slišimo namreč, da naj bi Akmi izkoristil uh, in pridobil uh, nekaj težkega orožja od Gaddafijeve vojske in da bi da na ta način torej se morda oblikovala pri Akmiju uh, zamisel, da bi destabiliziral tisto, kar se danes dogaja v še dodatno destabiliziral Libijo in uh, razumete, zakaj nas to zanima, kaj mislite torej o tem, kakšna je vaše, vaša analiza tega področja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Lepo pozdravljen tudi z naše strani, gospod Džibril. Moje prvo vprašanje je, se navezuje na zadnje vprašanje, namreč vprašanje premirja. Vsi vemo, da je vaš pogoj to, da Gaddafi stopi z oblasti, ampak kaj je po vašem mnenju res? možnost ali opcija, kaj ti sami ste povedali, da so gospodarske razmere vedno bolj napete, bliža se ramadan. Ali menite, da naj se bombardiranje nadaljuje ali bo to škodljivo vplivalo na. Odnos ljudi do tega. Zanima me torej, kako naj bi ta politični proces potekal v prihodnosti, realistično, naprimer premirje, ali zahtevate, da bo EU vključena v spremljanje premirja, ali menite, da bi EU morala biti aktivna v spremljanju premirja, ali lahko določene države, kot so Francija ali Nemčija, prav tako sodelujejo pri tem. Zanima me. Ali menite, da bi Evropska unija lahko tukaj pomagala? Moje drugo vprašanje zadeva prehod k demokraciji. Omenjate tudi prehodne ustavne dokumente. Zanima me, kako daleč ste pri tem, dokolikšne mere ste se že dogovorili o neke vrste ustavi v prihodnosti. Kakšne so torej razmere v tem smislu? Hvala lepa, gospa Brantner da bi lahko predsednik bolj natančno odgovoril, bom mu kar dal besedo, potem pa bom nadaljeval z razpravo. Vsakeč bomo imeli torej krok treh vprašanj. Let me start uh, by... Hvala. Najprej bom začel s prvim sklopom vprašanj v zvezi z sestavo nacionalnega prehodnega sveta. 17. februarja se je revolucija začela odvijati. V prvih desetih dneh smo vzpostavili svet, takrat je štev le osem članov. V nekaj tednih je narasel na 31 članov, danes svet sestavlja 49 članov, ki predstavljajo vso Libijo z izjemo štirih mest. Ta štiri mesta smo povabili, ampak lokalni sveti niso poslali svojih predstavnikov. Določene razlike obstajajo v okviru lokalnih svetov, kdo naj jih zastopa. Poleg tega imamo, 9, torej, razen tega imamo 49 članov. Odražamo dejansko sestavo libijskega prebivalstva. Nacionalni prihodni svet je predstavil načrt, ki smo ga predstavili tudi drugi kontaktni skupini v Dohi. V njem predvidevamo demokratično družbo, ki temelji na načelih pravne države in ustavi. Vsi naj bi imeli možnost za udeležbo v političnem življenju, nobenih političnih sil ne bi izključevali. ta načrt smo predstavili na približno treh ali štirih straneh. Poslali smo ga medijem in članom mednarodne skupnosti, ki sodelujejo v tej libijski kampanji, seveda pa tudi elektronskim medijem. Danes smo dodali nov dokument, ki govori o postopku stabilizacije po padcu režima. Govori tudi o nacionalni spravi, o tem, da bi pozdravili rane, da bi zgradili zmogljivosti, vzpostavili institucije, začeli izvajati načela pravne države in vzpostavili pravne strukture. Trdim, da bi bilo dobro oziroma da bo dobro, če bomo ta dokument predstavili v Istanbulu. Seveda ga bomo razdelili tudi medije, zato da bodo naši prijatelji po vsem svetu vedeli, kam smo namenjeni oziroma kakšni so naši načrti. Drugo vprašanje o Gaddafiju in da je pripravljen se stopiti iz oblasti. To bom verjel, ko se bo dejansko zgodilo, če povem čisto odkrito. če bi se ta scenarij dejansko udejanjil, potem ga v nacionalnem prihodnem svetu stotstotno podpiramo. Tako bi rešili veliko življenj, postopek sprave bi bil krajši. Sami pa bomo dobili možnost, da se posvetimo dejansko pomembnemu vprašanju in to je ponovna izgradnja Libije. Več arabskega sodelovanja v tej kampanji, tudi to je bilo vprašanje, kakor veste. Trenutno v kontaktni skupini sodeluje šest arabskih držav. Dve od teh aktivno sodelujeta v kampanji za zaščito življenj civilistov, to so Katar in Emirati. Cenjene člane zunanjega od, oziroma odbora za zunanje zadeve. Opominjam, da je bila resolucija 1973 sprejeta zaradi poziva Arabske lige. Arabska liga je zasedala in Varnostni svet Združenih narodov so pozvali, da začne uveljavljati območje prepovedi letov v Libiji. Stopnja sodelovanja po arabskih državah se torej razlikuje, ampak tri ali štiri arabske države sploh nimajo aktivne vloge, druge države pa mislim, da podpirajo prizadevanja libijskih ljudi. Polska in Nemčija. Mislim, da je to vprašanje, ki je suverene narave. Ne morem vplivati na to, kako vsaka država meni, da je ustrezno ravnati, kajti vsi ravnajo v svojem interesu. V Nemčiji sem bil pred desetimi dnevi. Nemškemu zunanjemu ministru so postavili vprašanje, ali obžaluje dejstvo, da niso podprli resolucije 1973 v Varnostnem svetu Združenih narodov. Rekel je ne kajti če ne podpirajo resolucije, to ne pomeni, da so neutralni v tej kampanji ali v tem sporu. Vsaka država si lahko izbere svoj način podpore libijskim ljudem, dokler le podpirajo Libice in vsaka država bo postopala tako, kot meni, da je prav. Prebek določenih elementov Gaddafijevega režima je zelo pomembno vprašanje. Številnim od teh elementov smo poslali sporočila, da je nova Libija, Libija odpuščanja, Libija vključevanja, da bo naš namen ponovna izgradnja države, z izjemo tistih, ki imajo krvavo preteklost oziroma so bili vključeni v koruptivne prakse ali pa se za nje ve, da so sodelovali pri mučenju. Razen tega je Libija odprta za vse. Sprejemamo vse svoje sinove in hčere, zato da skupaj ponovno zgradimo Libijo. to bo seveda država po načelih pravne države. Res je, obstajajo določene trditve, da je prišlo do mučen, ampak o tem bodo odločala sodišča. Sami kot nacionalni prehodni svet o tem ne odločamo. Kar zadeva izjavo francoske vlade oziroma zunanjega ministrstva, da pripravljajo politično rešitev. Povedati želim, da je po mojem mnenju pred kontaktno skupino preveč zamisli. Upam, da se bo iz teh zamisli razvila dejanska mednarodna pobuda, kjer bo mednarodna skupnost govorila z enim političnim glasom in ponudila eno politično perspektivo za to, da bi rešili krizo in tragedijo, ki se odvija v Libiji, kar zadeva afriške, neafriške pobude. To so bile le delne pobude, zato ker nikoli niso vključevale vseh strani. Ta prizadevanja, ki potekajo sedaj v Istanbulu, upam, da bodo pomagala temu, da bomo pripravili eno pobudo, ki jo bo podpirala mednarodna skupnost če bo ta pobuda izpolnila dva glavna elementa iz resolucije 1973, torej takojšnje premirje in izpolnitev legitimnih zahtev Libicev, da bi sami imeli svobodno izbiro, zato da izvolijo svoje voditelje po lastni svobodni volji, potem sem prepričan, da se bodo Libici pripravljeni pogajati v tem okviru. Poročila o Al-Kaidi v Magrebu. Orožje, ki se tihotapi preko Libije v Alžirijo, mislim, da dokazi kažejo, da je bilo to orožje pretihotapljeno iz vojaških taborov Gaddafijevega režima tihotapljenje poteka zato, da bi dokazali trditve Gaddafijevega režima, namreč, da če Gaddafija ne bo, potem bo Al-Kaida dobila vpliv v Magrebu. Vse skupaj je namenjeno le temu, da bi podprli te trditve. Zato, da bi ohranili Gaddafija na oblasti, da bi to podprl tudi Zahod in Evropa temu so namenjena ta poročila. V evropski, evropskih krogih so to trditev takoj zavrnili, to je bila umetno ustvarjena zgodba in vsi vedo, da so orožje v bistvu tih utapile njegove vojaške sile. Mislim, da mora mednarodna skupnost odločno nastopiti proti temu neodgovornemu postopanju. Primer je kot predpogoj ali vprašanje, kako naj bi spremljali primerje in tako naprej. Primer je v klasičnem pomenu besede, se običajno uporablja za primere, kjer se bojujeta dve strani, ampak v tem primeru govorimo o premirju v smislu, da bi ustavili pokole civilistov strani Gaddafijevega režima. Kakor veste, so se protesti začeli kot mirni protesti na ulicah Bengazija in drugih mestih v vzhodnem delu države. Gaddafijev režim se je odločil uporabiti silo in žive naboje, zato da so začeli pobijati mlade po mestih. Civilisti so se bili primorani začeti braniti nasilje in oborožen boj ni bil naša izbira in še vedno smo prepričani, da če se lahko nazaj vrnemo k mirnim protestom, potem bomo to z veseljem storili, ampak trenutno se moramo še braniti. če s premirjem menimo, da bi NATO moral prekiniti izvajati zračne napade, potem je to nekaj, o čemer bodo morali odločati združeni narodi in NATO. Vprašanje je, ali so pogoji iz resolucije 1973 izpolnjeni ali ne. Ampak kot Libici imamo nalogo predvsem mirno protestirati, Borimo se zato, ker se branimo, ne želimo izvajati kakršne koli agresije, imamo določene zahteve in storili bomo vse, kar je v naši moči, zato da bodo te zahteve izpolnjene. Tudi, če bomo se morali boriti do zadnje kaplje krvi, vedno bomo imeli zahteve, da bo Libija postala svobodna demokratična država. Primer je kot del rešitve, da prav gotovo to je ključen del vsake rešitve. Mislim, da moramo zagotoviti ustrezne možnosti za mesta, ki so oblegana ali ki jih okupirajo Gaddafijeve sile, da dobijo ustrezno pomoč. Ampak to ne more biti cilj sam po sebi. Izpolniti moramo tudi drugi del enačbe. Namreč, ne mudoma in hkrati moramo začeti izvajati postopek pogajen za to, da se izpolnijo naše sanje po demokraciji. To samo po sebi pomeni, da mora Gaddafi in njegova družina oditi. Po našem mnenju so izgubili vsakršno legitimnost, ki so jo morda imeli v preteklosti. Evropska unija kot akter ali nekdo, ki lahko spremlja premirja, mislim, da bi to lahko bil del pogajalskega procesa, ampak širši okvir, kot bomo zastavili v smislu udeležbe mednarodne skupnosti, bolje bo to za vse strani, ki bodo sodelovali v pogovorih. Združeni narodi bi bili prav gotovo boljša rešitev kot samo ena organizacija in Evropska unija bi bila prav gotovo boljša rešitev kot, če bi sodelovala samo določena država, članica. Tako pač stvari tečejo. Mislim, da je to vse. Besedite. E... Eh. Najlepša hvala. Gospod Hacijorgo. Kadar hinam. Carlos Soriso, Don Girjo Džabril, ki je na tu poti. Naj najprej zaželim dobrodošlico gospodu Džabrilu in mu povem, da sem pozorno poslušal to, kar nam je pravkar povedal. Prav tako sem poslušal njegove odgovore zdaj na prva vprašanja in morda res ni dokončne rešitve še pred nami, ampak zdi se, da nekaj soglasja pa vendarle obstaja. Tu se zdaj odkrito pač pogovarjamo. In eh, poprašal bi gospoda oziroma predstavil bi mu nekaj idej. Intervencija tujih sil v Libiji Eh, ali je ta, ali ima možnost, da bo dejansko pripeljala do demokratičnega režima, eh, sistema, ki si ga Libici želijo. To je vprašanje. Namreč eh, občutek imam, da te sile, ki so, ki so začele z intervencijo v Libijo, v Libiji, namreč občutek imam, da in nisem prepričan, da dejansko prihajajo tja zato, da so dejansko tam zato, da bi vzpostavili demokracijo. Če bi šlo za demokracijo, za demokratično stvar, če bi jih to motiviralo, bi te sile ne čakale na revolucijo, ki se je zgodila v, v Libiji, ampak bi intervenirale že prej. Ni pa bilo tako. Namreč, dokler se ni začela ustaja, se je pogovarjala z gospodom Gaddafijem, obstajali so dogovori, sporazumi z Angleži, da bodo osvobojeni eh, eh, povzročitelji atentatov v, v Angliji in tako naprej. Torej, kako je s tem? Treba bi bilo, morda, Morali bi se morda vprašati o motivaciji in o interesih tistih, ki se zdaj tako zauzemajo za libijsko demokracijo. Ne trdim, da nikomur, da nihče nima pravice intervenirati v sosednji državi. Če vidi, da njegovega soseda nekdo eh, mori, da ga hoželi umoriti, da. Ampak še enkrat, ali je res treba intervenirati? treba intervenirati, tako da bomo dosegli nek rezultat. Tukaj pa vsak dan vidimo več in več ljudi, ki umirajo. Pobijanje se nadaljuje. Torej imamo še eno novo intervencijo po Afganistanu in Iraku. Treba bilo tukaj imeti jasen signal, ali je to tisto, kar želimo od intervencije. Gospod Kovačev, za tri minute hvala, gospod predsednik, hvala, dr. Džibril, da ste tukaj z nami danes in hvala za vašo predstavitev situacije. Omenili ste, da večina arabskih držav podpira legitimne zahteve libijskega ljudstva. Sam pa bi vas poprašal, da nam poveste, prosim, da nam poveste, kakšen je razvoj situacije eh, na ravni Arabske lige in Afriške unije, namreč eh, kako je z politično rešitvijo, namreč ali ti dve organizaciji lahko konstruktivno, konstruktivno prispevata pri iskanju in pri iskanju rešitve za krizo v Libiji. In moje vprašanje bi bilo pa tudi, kako je z prehodnim svetom, namreč ali imate stike z predstavniki režima, še posebej, kar me zanima. Namreč od začetka revolucije smo videli kar nekaj pripadnikov vojske, ki so zamenjali stran in prišli na stran revolucionarjev, ali pričakujete, da bodo takšne zamenjave strani še prihajalo v bližnji prihodnosti? Namreč sami nimamo nobenih informacij o tem, eh, kaj se dogaja v zadnjih mesecih, za razliko od tistega, kar se je dogajalo na začetku. In pa še eno vprašanje, poleg tega, kar je povedal že gospod Van Orden, namreč ali ima prehodni svet stike tudi z Libici v tujini in še posebej, ali vidite kakšno vlogo uh, tudi nekdanjega monarha, libijskega vladarja v sedanji oziroma prihodni, poli, prihodni političnem življenju demokratične Libije. In končno, uh, sam prihajam iz Bolga, Bolgarije, zato vas moramo vprašati, ali pričakujete, da bo kaj več informacij tudi o ozadju v zvezi z libijskimi, eh, bolgarskimi eh, medicinskimi sestrami in palestinskim zdravnikom, eh, torej v zvezi s tem primerom, katerega, za katerega vemo, da je bil zanimiv v Libiji pred nekaj leti, namreč bili so obsojeni eh, za eh, da so eh, okužili stotine libijskih otrok, vemo, da je bil to velik politični problem, ne le za Libijo in Bolgarijo, ampak tudi za celotno Evropsko unijo. Torej, Morda pričakujemo tukaj še nekaj dodatnih informacij v zvezi z tem prehodom Libije v demokratično družbo, eh, da se nekaj več pove tudi o tem primeru in da se nekoliko, bolj, eh, nekoliko več luči vrže tudi na ta primer in na njegovo ozadje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kovačev. Gospod Tenok, za tri minute. Hvala, predsednik. Eh, dobrodošlico bi želel izreči gospodu Džibrilu. Pozdravljam vaš pogum in še toliko bolj pogum vaših mladih eh, ljudi, ki se borijo in žrtvujejo svoje življenje v boju proti temu psihopatskemu tiranu in upamo, da ga, bomo, da ga bodo čim prej vrgli. Prvič, vprašanje. Zakaj Alžirija pomaga Gaddafiju in eh, pomaga z prehodom plačancev prek meje in tako naprej? Zdi se, da je to edina država, ki dejansko pomaga eh, režimu v Tripoliju. Kako je z Al-Kaido? upajmo, da upam, da se to ne bo nadaljevalo, namreč ali to eh, ali dejavnosti eh, mednarodne skupnosti, da bi prišlo do obsodbe na mednarodnem sodišču, eh, ali je to, kako je s tem, namreč Gaddafi naj bi, kamorkoli bi prišel, zdaj je bil žrtev oziroma bi bil podvržen obsodbi. Kako je s plačanci, ki so vključeni? ali obstaja zdaj resnična druga fronta na zahodu in kako je z Francijo, ali je, ali je uspela dostaviti dovolj orožja in pa končno, kdo bo financiral Afri Afriško unijo. v naslednjem obdobju, torej po Gaddafiju. Kdo bo financer Afriške unije? Hvala lepa, gospod Tenak. Predsednik Čibril, prosim, da se omejite na 9 minut. Zakaj pa ne 8 ali 10? Zato, ker je to isti čas, ki sem ga dal tudi drugim. Dobro, poskušal se bom držati tega časa. Kar se tiče mednarodnih eh, torej eh, držav, ki so skladno z resolucijo 1973 intervenirale, nihče na svetu ni rekel, da prihajajo zaradi demokracije. Ampak je bilo rečeno, skladno s tem, kar govori resolucija, da so prišli zato, da rešijo civilna življenja, kajti začelo se je pobijanje, 17. februarja se je začelo pobijanje in zdaj traja, eh, in takrat je trajalo že več kot en mesec, preden se je začela intervencija 19. marca. Torej, en mesec in dva dni se je nadaljevalo pobijanje civilnih, eh, eh, civilistov. Nihče ni rekel, da prihajajo te dežele, države eh, z intervencijo zato, da bi prinesle demokracijo. Preprosto zaradi tega, ker demokracija mora nastati znotraj, mora zrasti in skliti znotraj države. Sicer ne gre. Če demokracija ne pomeni nekega kulturnega brsta v državi, potem ni nič z njo. če ne bomo sami imeli tistega, kar potrebujemo za demokracijo, za, za to, da smo demokrati, potem nam bo uspelo, na noben način nam bo uspelo. In posebno se strinjam z vami, da ta intervencija ni namenjena demokraciji in nihče tega tudi ni rekel. Hkrati pa trdim, da od leta 2002 obstaja mednarodno človekoljubno pravo in današnja mednarodna skupnost ne more stati ob strani in gledati izvajanja genocida in nič storiti. Zdaj smo v novem svetu, smo v medsebojno povezanem svetu, povezani smo prek interneta, prek medijev, prek globalnih sredstev in zaradi tega se moramo tudi ustrezno vesti in se odzvati na tisto, kar se dogaja pred nami. Sicer bomo v nasprotju sami s sabo, sa, z lastnimi načeli, namreč da nekaj zahtevamo, potem pa v praksi postopamo drugače. Sam pravim, da tudi tiste države, ki niso vojaško udeležene v tej kampanji, da tudi počnejo stvari, seveda na druge načine. Seveda gre pa za tragedijo, ki jo je treba ustaviti. Arabska liga in Afriška unija obstajal je načrt Afriške unije, ampak eh, zahtevajo le premirje in pogajanja upletenih strani, zato da bi prišli do politične rešitve. Ampak ni pa bilo nikakršnega, nikakršne oznake te pobude, ni zahtevala nekih konkretnih ciljev. Kar pomeni, da dejansko ni bilo zahteve za spremembo režima, ampak za zahteva za reformo, pravzaprav kozmetično reformo, spremembo, eh, kozmetične spremembe pri obstoječem režimu in zaradi tega se eh, sami nismo o tem niti pogovarjali. Kar se tiče prestopov, eh, ali pričakujemo nove prestope? Ja, jih pričakujemo in do njih prihaja vsak dan, tako rekoč. Prav včeraj smo v Tuniziji dobili nekaj ljudi, nekaj iz vojske, nekaj iz paravojaških. Para Eh, ravni, pa tudi iz vladnih ravni. Ampak treba je reči, da ti prestopi, za nekatere prestopamo, da so v resnici navidezni, zato da se infiltrirajo v naše vrste, da trdijo, da so prestopili, ampak v resnici zato, da bodo lahko poročali nazaj drugi strani, Gaddafijevi strani, kaj se dogaja pri nas. ali ima vnuk uh, starega kralja kakšno vlogo, nihče ne bo izključen iz eh, tega političnega procesa. Uh, ravno Gaddafi je v režimu bil tisti, ki je vedno izključeval zadeve in ljudi. Uh, nihče ni izključen. Kar se tiče bolgarskih medicinskih sester, če želimo govoriti o resnični pravni državi, ko se bodo stvari končale in, in izpeljale, potem bo vsaka uh, Eh, škoda, ki je bila narejena pravici, vsako škodo imamo, vsaka škoda, vsako, vsako škodo obstaja možnost, da se jo popravi oziroma da se uredijo te stvari. Eh, eh, namreč ali moramo te stvari odpreti, mislim, da da. Vse, kar je odprtega oziroma kar je spornega, bo treba pravčiti. Zakaj Alžirija pomaga Gaddafiju? Uh, To mislim, da je predvsem in upam, da je to predvsem eh, vprašanje naših alžirskih bratov in vlade. Eh, eh, mislim pa, da ljudstvo posluša glas razuma, ljudstvo v Alžiriji in pri tem se morajo zavedati samo nečesa. Zgodovino pišejo ljudje, ne vladarji. Mi smo zelo trdno podpirali Alžirce med njihovo revolucijo v 50-ih letih Libici so se trudili pomagati, kar so lahko počeli, so naredili, finančno so pomagali, bili so odeleženi v revoluciji, eh, lastno kri so prelivali na alžirskih tleh proti kolonializmu v tistem času in mislim, da tega zdaj, tega, kar se dogaja, ne zaslužimo. Tako da upam, da bo glas razuma vendarle prevladal. torej, zakaj, morda imajo svoje razloge, morda berberske strukture na jugu drugače gledajo na te stvari, e, morda se bojijo prelitja revolucije, e, tudi v Maroku se eh, izvajajo nekatere reforme, ravno zaradi tega, da bi preprečili revolucijo, v Tuniziji se revolucija že zgodila, v Egiptu se je že izpeljala in v Libiji se izvaja zdaj. Torej, edina država, pravzaprav, kjer tega ni, je Alžirija v tem trenutku in je morda uspeh libijskega modela tisto, česar se bojijo, oziroma bi lahko bil kužen za druge države. Kar se tiče odločb mednarodnega sodišča, ali je s tem Gaddafi potisnil kot morda, ne vem, težko rečem, vsekakor je imel priložnost, štiri mesece je imel možnost, da bi se iz, odločil in tudi danes še po tej sodbi ima veliko možnosti, da bi prekinil to prelivanje krvi nad lastnimi ljudmi. Ampak seveda je to stvar Gaddafija samega. On se mora odločiti in ima vse možnosti, da preneha s prelivanjem krvi takoj. Kdo bo financiral Afriško unijo po Gaddafiju? mislim, da, da je organizacija Afriske, Afriške enote se je, je, je začela obstajati leta 63, predvsej preden je Gaddafi prišel na oblast leta 69 in že takrat je dobro delovala ta organizacija, torej mislim, da če financiranje neke organizacije, če je odvisno financiranje te organizacije samo od nekoga, od enega posameznika, potem ima organizacija velike težave. Hvala lepa. Grazie, predsednik Džibril. No. Hvala lepa, predsednik Džibril. Mislim, da ste privrčevali minuto ali dve. Gospa Ljuzink, ja, hvala lepa. Zastavljena so bila številna vprašanja, ki se nanašajo na prehodno obdobje. Sedaj pa bi rada vprašanja postavila v drugačno perspektivo, predvsem kar zadeva vaše gospodarske cilje. Doslej je bilo obračunavanje eh, cene za nafto po sistemu, ki eh, ni bil ravno uprit eh, tujim podjetjem, ali nameravate to uh, spremeniti, ali zagovarjate dodatno privatizacijo energetskega sektorja. Poleg tega ste sedaj govorili tudi o Afriški uniji. Še enkrat bi rada zastavila vprašanje v povezavi z Afriško unijo. Libe igra pomembno vlogo pri tako imenovani denarni strukturi Afrike, ko gre za afriški denarni sklad, afriško centralno banko in tako naprej. Ali menite, da boste to vlogo ohranili? Kako vidite vlogo Libije v prihodnosti? Ali boste na voljo za kak nov položaj v, na novo oblikovani vladi, če bo ta seveda spostavljena. Hvala lepa, gospa Lezing, sedaj pa gospod Daf. Um, um, um gospod Džibril, moram priznati, da niste slišati zelo optimistični namreč glede poteka situacije v Libiji in eh, vsi zelo cenimo vaš, vaše miroljubne pobude in namene, ampak zelo odkrito vas bom vprašal naslednje. Kakšne nadaljne vojaške korake predvidevate oziroma za kakšne mislite, da, so, da bodo potrebni za to, da se izbriše in spodseka Gaddafijev režim? Kaj še oziroma kaj bi bilo treba drugače narediti? Kaj bi NATO moral narediti še ali drugače, da bi prišlo do tega? In če sem bolj konkreten in nekoliko bolj poenostavljen, vprašam, viri financiranja za vaš nacionalni prihodni svet so kakšni? Ali imate dostop do kakšnih mednarodnih sredstev, ki bi jih morda dobili tudi iz zamrznjenega premoženja Gaddafijeve družine? Hvala lepa. Grazie. Grazie, Hvala lepa, gospod Daf gospa Flotre. Zastavila bi vam dve vprašanji, ki sta nekoliko neugodni, morda namreč prvo zadeva dejstvo kršite človekovih pravic, ki je bilo dokumentirano pred kratkim in to ni se zgodilo prvič. Namen Human Rights Watch je to eh, eh, opazil, eh, Namre, gre za dejanja ustajnikov, revolucionarjev. Kako ste se odzvali na ta dejstva, na to poročilo? Ali menite, da gre tu za neko kolateralno škodo konflikta ali pa tu priznavate svoj del odgovornosti in seveda pristojnosti, namreč vi ste tisti, ki zagovarjate eh, svobodo in demokracijo in ali imate kakšne mehanizme ali boste lahko se odzvali na takšna dokumentirana, eh, dokumentirane primere kršitev človekovih pravic. In drugo vprašanje, zelo presečena sem bila Eh, ko, ste, ko, je bila, ko je bil podpisan dogovor eh, z Italijo in eh, nad vašim odzivom, namreč od vas bi pričakovala, da boste jasno povedali evropskim državam, da ko govorimo o prebežnikih, ki, prihajajo, ki so namenjeni v Evropo, v Čadu, Nigerju in, Nigerju in tako naprej, namreč Namreč ti imigranti, eh, ki prihajajo k vam, če želite spoštovati in zagotoviti njihove pravice, kako vidite potem zdaj to odgovornost, ki jo imate, ki ste jo pravzaprav sprijeli s tem, ko ste podpisali dogovor z Libijo? Hvala lepa, gospa Flotha. In beseda je vaša, gospod Džibril, dokler se ne bo iztekel naš čas. Okay, uh, Dobro, kar se tiče privatizacije naftne panoge, naftnih podjetij, to je seveda stvar libijskega ljudstva. Nisem jaz tisti, ki odločam o tem. Prosim, zavedajte se, da, gre, da smo mi prehodni svet. Mi ne moremo sprejemati odločitev v imenu prihodne vlade. Ne moremo sprejemati odločitev v v imenu prihodnjih izbir, tistega, ki ga bodo Libici izbrali v prihodnje. Strategija, gospodarstvo, razvoj, vse to so vprašanja, o katerih bo libijsko ljudstvo od, od, od, odločala kasneje. Mi smo pa zdaj prehodni svet z specifično konkretno nalogo in se o tem ne moramo odločati. Torej, to bo odločalo libijsko ljudstvo. Kar se tiče Libije v afriškem kontekstu, ta se bo ohranila, gre seveda za geografsko vprašanje. Ne moremo in ne smemo pozabiti, da je Libija, da je predstavlja vrata med Afriko in prehod med Afriko in, in Evropo. Gre za strateško pomembno eh, območje in tu zagotovo moramo odigrati pomembno vlogo. Osebno vprašanje v zvezi s tem, če bom na voljo po tem konfliktu Ne, rekel sem, da ne bom igral nobene uradne vloge, potem, ko, bo ta, ko bodo te težave mimo, to sem, temu sem se zavezal in tega se bom držal. Kar se tiče tega, kar, je, kar, kar bi se zahtevalo še vojaško, zato da bi končali z, z težavami, moram povedati, da ne, nisem pesimist dokler obstaja odločenost libijskega ljudstva, da se bo borilo za lastne legitimne zahteve. Sem optimist. Seveda je to vprašanje časa, ali se bo to doseglo z vojaško, vojaškim uporom ali s političnimi sredstvi, koliko časa bo trajalo, to ni važno. Kar je zame pomembno, je, da so se ljudje odločili in da ne bodo šli več nazaj, da se ne bodo obrnili nazaj. V Libiji je treba doseči red. Kar bi, kaj bi se zahtevalo od NATO? Jaz bi raje tu govoril o mednarodni skupnosti. Namreč so tudi druge države, ki so tu upletene, vključene, vodi sveda kampanjo NATO, ampak tu so tudi druge države, ki so vključene eh, pri zaščiti civilistov. In kaj, bi, kaj pričakujemo od njih? Če se bo nadaljevalo pobijanje civilistov, potem pričakujemo, da bodo resolucijo 1973 o zaščiti civilistov še nadalje izvajali. Nikogar pa ne, ne prosimo, da bi, našo, da, bi, da bi bojeval našo vojno. Ljudje po vsem svetu, ljudje po svem, vsem svetu so prepoznali, da imamo legitimne zahteve in tukaj nam zdaj pomagajo, da bi jih politično, vojaško, gospodarsko dosegli, pač z vsemi sredstvi. NATO je tukaj udeležen z specifičnim delom pri izvrševanju resolucije 1973. Mi počnemo vse, kar se da na terenu, tako s političnimi kot z drugimi sredstvi, ki so nam pač na voljo. In seveda smo pripravljeni uporabiti vsa sredstva, ki so nam na voljo, zato da bi dosegli svoje cilje, torej prišli do demokratične Libije. Kar se tiče financiranja, financiranja nacionalnega prehodnega sveta, ni nobenega financiranja. Mi eh, smo zelo v, v zelo kritičnih finančnih situacijah, to je treba reči. Namreč e, financiramo se iz tistega, kar smo našli v e, libijskih bankah. Porabili smo več kot 300 milijonov dinarjev, libijskih dinarjev. E, že dva meseca javni službenci niso dobili plač, naprimer, in dejansko e, potem imamo težave z zdravili, z zdravstveno oskrbo. Potrebovali bi 500 milijonov dolarjev v naslednjih šestih mesecih samo za, zdrav, za, za zdravila, imamo težavo z prehrano, z hrano, kar se bo še toliko bolj opazilo v mesecu Ramadanu, ko se poraba poveča, potrebujemo oblačila, potrebujemo najosnovnejše zadeve. Čez en mesec in pol se bodo znova odprle šole, pa nimamo finančnih sredstev za več kot za milijon in pol učencev v že osvobojenih območjih. Vsekakor bi si želeli dodatnih finančnih sredstev, tudi nacionalnega prehodnega sveta, imamo različne prispevke libijskih poslovnežev, libicev v diaspori, ampak dejansko imamo težave z denarjem kajti naš libijski denar je zamrznjen v mednarodnih bankah, tako v eh, Evropi, kot v Združenih državah, kot v Aziji in do, tega, do teh sredstev ne moremo. Zato, da bi imeli, da bi zagotavljali eh, oziroma pokrili potrebe naših ljudi na dnevni podlagi. Kar se tiče kršitev človekovih pravic, pravic in teh nekaj incidentov, do katerih je prišlo, eh, do tega je prišlo v prvih dneh revolucije, dejansko je do tega prišlo, o tem že teče preiskava, da ugotovimo, kdo je odgovoren za te zadeve in lahko vam zagotovim, da kdorkoli bo, eh, za kogarkoli bomo ugotovili, da je odgovoren, bo prišel pred roko pravice. Vsekakor moramo biti tukaj dosledni, pošteni sami do sebe in to storiti. Kar se tiče vprašanja podpisa sporazuma z Italijo. Ali ste videli ta papir? Vprašam vas, ali ste videli ta papir? bilo bi dobro, da ga pogledate, preden ga vidite. Namreč ni šlo za sporazum, šlo je za dogovor, ni šlo za nikakršen dogovor o nelegalnih migrantih, šlo je za to, da se bo to obravnavalo skladno z mednarodnimi e, načeli, človekovimi pravicami, zaščito človekovih pravic, torej šlo je le za zapis o dogovoru, nikakršen sporazumom in nacionalni prihodni svet nima nikakršne pristojnosti, da bo podpisoval, podpisoval kakršne koli sporazume. Torej, šlo je samo za nek zapis o dogovoru. Samo toliko, da bodo stvari jasne. Dobro, najlepša hvala predsedniku Čibrilu. To je bilo zelo zanimivo srečanje in tudi zelo koristno srečanje upam, da se bomo lahko videli tudi v bližnji prihodnosti, ko bo, ko bo situacija v Libiji povsem drugačna, ko bo Libija demokratična država in tako naprej. S tem je naše delo zaključeno. Ponovno se bomo sestali 31. augusta prijetne počitnice vsem navzočim in eh, tudi vsemu tehničnemu osebju. Vsakemu posebej torej. There will be another situation after uh, <laughs> the civil war with the European